za komisijo o eh, ribolovu skuše v severno-vzhodnem Atlantiku in pa vprašanje na temo ohranjevanja staleža brancina. Is Mr. Gallagher is not here, apparently gospoda Gelherja ni, če se ne motim. Je z nami gospod Kadek? Mr. Kadek? No. Gospod Kadek? Ne? Potem pa smo res na pravem plenarnem zasedanju. Um, Mr. Mato? Gospod Mato? Gospod Mato. Hvala, gospod predsedujoči, tukaj sem. Nisem preveč navdušen nad eh, branjem izjav na plenarnem zasedanju, ampak glede na okoljšine te današnje razprave, nimam druge izbire. Zakaj pa ne? Gospod predsedujoči, gre za skupno razpravo, zato bi se rad osredotočil na vprašanje ribištva. Skrbi me, da z nami ni predstavnikov eh, odbora za ribištvo. Vseeno pa bi se jim rad zahvalil za dogovor, ki ste ga eh, dosegli v okviru držav, ki imajo ribiške sektorje v Severnem Atlantiku. To je zame osebno zelo pomembna priložnost. Vprašanje staleža Brancina ni nič novega. Že več pobud smo imeli na mizi in ELS je bila vedno potrpežljiva pri tej temi. Kot pa sem dejal že včeraj, imam nekaj vprašanj. Zakaj, glede na to, da se tretji kvartal bliža koncu, še nismo dosegli pravega dogovora o eh, takih. Ribolov skuše je prav tako zelo problematična pereča tema. Zakaj smo dali ribiške kvote Ferskim otokom in Islandiji eh, in s tem škodili drugim eh, članom, naprimer Norveški, s katero imamo dogovore? Ne vem, zakaj je bila komisija tako stroga pri nekaterih državah, ki ne spoštujejo dogovorjenega, pri drugih pa ni bila stroga. Zakaj ta dvojna merila, gospod predsedujoči? Uh, Hvala lepa, gospod Mato. Naslednja je gospa Rodost. Arrived, Mislim, da je pravkar prišla v dvorano. A niste vi, gospod Rodost? Prav. Yes, okay, sorry, no, zamenjal sem vam vas z nekom drugim. So, I give the floor to Mrs. Bilbao. Besedo dobi gospod Bilbao Paradika. Izvolite. Gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala lepa vsem za dosežen dogovor. Dogovor smo dosegli z priobalnimi državami, seveda pa je treba zagotoviti več preglednosti, več udeležbe in več strogosti, zato da bi dosegli ustrezen dogovor. Ne smemo dopustiti, da bo Islandija sama dvigovala svoje kvote. Že od leta 2006 je jasno, da ne spoštujejo pravil. Več kot 23 krat so povečali svoje kvote. Mislim, da morajo kvote še naprej povečevati, zato da bi lahko ustrezno delali naprej. Komisijo sprašujem, kaj bodo storili v zvezi z Islandijo. Tudi špansko vlado sprašujem, ali bo spremenila svoje stališče v zvezi s kvotami. Zanima me, ali bo tudi baskovska flota dobila nekaj od te kvote. Hvala. Naslednji je gospod Kuhn. Herr Präsident. Gospod predsedujoči, če se ozremo nazaj na leto 2009, je jasno, da je bila Islandija takrat pred bankrotom. Prosili so Evropsko unijo za pomoč in želeli so postati članica Evropske unije. In smo zato opredelili jasne pogoje. Seveda smo se morali v zvezi s tem pogajati tudi o posebnih pravicah, ki so si jih zagotovili islanci sami. To je 200 mil široka cona eh, ribištva. Vedno znova kršijo kvote glede eh, ribolova, še posebej kar zadeva skušo in da jih danes ni tukaj, jasno kaže na to, da še naprej izvaja svojo separatistično politiko, poskrbeti moramo, da naše flote ne bodo na slabšem. Skupno besedo smo našli s Ferskimi otoki in Norveško, to je zelo pozitivno, vendar še vedno moramo upoštevati tudi staleže, ki niso v vodah Evropske unije. Zelo pomembno je, da imamo dogovor z Norveško. Zelo jasno, pa je pomembno tudi, da bo Norveška morala spoštovati dogovore v zvezi z skupnimi staleži, naprimer v Skageraku in Kategatu, pa tudi na nekaterih drugih področjih. Če bodo Norvežani spoštovali svoje pravila, potem bo mogoče zagotoviti, da bo ribolov tudi v prihodnosti poteka v skladu s pravili. To je predpogoj za to, da bi ribe lahko dobro tržili in da bomo tudi v Makleburku lahko prodali visoko kakovostne ribe. Rezultat, ki je bil dosežen, je treba oceniti pozitivno. Hvala. Much, um, Kuhn, next... Hvala lepo. Naslednji je gospod Milano. <clears throat> gospod predsedujoči gospe in gospodje zahvalil bi se rad avtorjem vprašanj mislim da je pomembno pokazati da lahko začnemo uh, na tisti pravi način na tem plenarnem zasedanju res je da še nismo imeli javne razprave na to temo v Evropskem parlamentu, odkar je začela veljati Lizonska pogodba, ker nismo imeli pravice soodločanja. Izvajanje pogodbe pa je bilo omejeno zaradi načina eh, obrav, obravnave te zakonodaje. Upam, da bomo lahko to področje hitro revidirali in ustvarili nove nadzorne mehanizme. Upam, da bomo imeli regionalizirano politiko eh, tako Evropskega parlamenta, kot tudi držav članic. Komisija je predvsej optimistična, kar se tiče tega ribiškega eh, dogovora. Na tehnični ravni so spremenili več elementov, ki so politično pomembni za nas. In teh niso pravilno obravnavali. Ne vem, če lahko to potrdimo.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 pogovarjati se moramo o tem, v nasprotnem primeru pogajanja, odobritve in tako dalje nimajo smisla. Le uravnotežena ribiška politika lahko zagotovi trajnostno uporabo staležev za prihodnje generacije. Glede podnebnih sprememb se moramo zavedati, da ribe pogosto migrirajo, zato jih moramo nenehno spremljati. Zaščita ribih vrst mora biti resnična, ne pa zgolj uh, politična. To ne smejo biti zgor besede. Ribiče je treba spodbujati, da uporabljajo metodo in metode in opremo, ki zagotavljajo največjo selektivnost, tako da bomo zmanjšali količino završkov naj sklenem. Sam si že tekom celotnega mandata prizadevam za trajnost ribištva. Upam, da bomo to potrdili. Hvala. Naslednji je gospod Danelis. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila kolegu Majsnerju za dobro sodelovanje. Hvala za dobro pripravljeno poročilo. Direktiva za organizacijo in integrirano upravljanje s priobaljnimi eh, območji je bistvenega pomena za prehod v eh, zeleno rast oziroma modri sektor, se upravičujem. S tem bomo ustvarili več kot milijon in pol novih delovnih mest. Biotehnologija, turizem, ki je povezan z morjem, vse to je del tega sektorja, ker se skriva veliko potencijala. Upam, da bomo s tem povečali naložbe, še posebej, kar zadeva čezmejna ribiška področja oziroma pomorska področja. Potrebujemo skupen sistem upravljanja obaljnih območij. V nasprotnem primeru modra rast ne bo trajnostna. Rast različnih dejavnosti eh, na morju in na obali je predstavlja veliko tveganje. Nekatera območja so namreč že pod velikim pritiskom zaradi človeških dejavnosti. Zato želimo da v direktivi jasno zapišemo pogoje uporabe različnih sistemov. Vzpostaviti moramo tudi ukrepe za obaljna območja. Socialisti ustrajamo tudi pri sodelovanju, kar se tiče celotnega morskega območja. Imeti moramo skupno vizijo za uporabo eh, naravnih virov, kar se tiče varstva okolja. Pripravili bomo predlog, ki se tiče učinkovite rabe naših sredstev. Prizadevali smo tudi za zaščito rekreativnih dejavnosti. Hvala, gospod Danelis. Rad bi opomnil govorce, da smo pozni, držite se prosim vašega časa za govor, drugače vas bom moral prekiniti. Na naslednji, naslednji je za eno minuto gospod Salavrakos. Hvala lepa. Skupna ribiška politika in ureditev na področju morskih dejavnosti sta pomembna instrumenta za rast, za poslovanje, za izpolnjevanje strategije Evropa 2020. Povdariti moramo razvoj morskih dejavnosti, ki zaposlujejo 5 milijonov posameznikov in prispevajo k našemu gospodarstvu v višini uh, eh, 500 milijard evrov. Različne politične dejavnosti so pomembne. Optimizirati moramo rezultate in to v prid evropskih državljanov. Zahvaljujem se gospe Meissner za njeno poročilo. Gre za pomembno pobudo, če želimo pripraviti evropski načrt upravljanja. Nujno je, da Evropska unija razvije ustrezne nadzorne in varnostne sisteme. Imamo ekskluzivna eh, območja ribolova, eh, kat na katerih upravljamo z našimi naravnimi viri. Hvala. Hvala lepa. Naslednjega so banki. Minuta. Hvala lepa. Evropska ribiška politika potrebuje reforme. Nujno. Sistematično se lovi več rib, kot jih vsako leto znova uh, najdemo v morju. Zelo veliko staležev je prekomerno izpostavljenih ribolovu. Po mnenju Mačarske bi morali zadeve spremeniti. Prihodnost ribištva je negotova, čas je, da ribištvo zastavimo tako, da bo ekološko, socialno in okoljsko trajnostno. Cilji reforme so naslednji staležih morajo spet biti na trajnostni ravni, zagotoviti pa moramo tudi trajnostno oskrbo evropskih državljanov z varnimi živili. Hvala. Hvala lepa, gospod Banki, hvala, da ste se držali časa za govor. Mislim, da je to zgled za vse nas. Gospod Karona je naslednje. Eh, signor presidente on... hvala lepa gospe in gospodje ne bom bral govora kajti ne želim si da bi ponavljali razpravo ki smo jo imeli pred pol ure o reformi ribištva Rekli smo, da potrebujemo trajnostno ribiško politiko, danes pa smo pripravljeni o tem znova spregovoriti. Ne moremo preprosto reči, da je stališče parlamenta kar jasno določeno. V sredozemlju obstaja veliko možnosti za ribolov tudi pri velikih globinah. Tukaj ne moremo kar govoriti poprek, tri predsedstva smo imeli in uh, ciprsko predsedstvo litovsko predsedstvo in še eno predsedstvo. Vsi so opravili svoje delo, razmisliti pa moramo o lobiranju in seveda tudi o severnem. Hvala lepa. S tem je seznam govornikov konec. Čaka nas postopek, pritegnite pozornost predsedojočega. Preveč vas je zaprosilo za besedo. Ne boste mogli spregovoriti vsi, spregovorili bodo trije. Že naprej pa se upravičujem vsem tistim, ki si želijo besedo pri tej pomembni temi, pa je ne bodo dobili. Gospa Pietikajnen, gospod Bonanini in gospa Flašikova Benova dobijo besedo. Gospa Pietikajnen, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vrste, ki živijo v morju, so izropane, počasi odraščajo in ko so odrasle, se njihovo število ne poveča tako veliko. V velike nevarnosti so vrste majhnih morskih psov. Poleg eh, predloga o vrstah ribolova smo imeli tudi seznam vrst, ki so v nevarnosti. Znanstveni dokazi kažejo, da je to res, ampak v parlamentu bomo še naprej podpirali ribiče ter njihovo dejavnost. Najti moramo tisto pravno ravnotežje, pravo ravnotežje. Videti moramo, če bodo ti predlogi negativno vplivali na poklic ribiča. Vseeno pa moramo razmisliti o različnih možnostih, ki jih imamo na mizi. Norveška naprimer uporablja neko drugo metodo, ki je predvsej bolj ribam prijazna. Hvala, gospod Bonanini. Eno minuto imate. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Negativni učinki govornik je prekinjen. predsedujoči je spolni govornika, da mora ustati. Negativni učinki ribolova na ranljive ekosisteme, naprimer globoke vode, so nepredvidljivi, težko jih izračunati. Uničujejo se ekosistemi, uničujejo se eh, habitati, vrste, naravni viri. V nevarnosti je ravnotežje morskega življa. S temi naravnimi viri je treba upravljati trajnostno, vzdržno. Naša naloga je, da naredimo konec uničevalnim praksam ribolova. Ribolov ima vpliv na ekosisteme, to pa vpliva na druge sektorje, naprimer na naše ribiče. Spodbujati moramo trajnostni ribolov, spodbujati eh, dobro ribištvo, prekiniti z nevarnimi praksami ribolova in na ta način bomo ohranili naš ekosistem in našo družbo. Prizadevati si moramo za trajnostni ribolov, ki lahko prispeva eh, k razvoju gospodarskih mrež, k razvoju družbenih mrež zaščititi moramo tudi biotsko raznovrstnost. Hvala. Opravičila bi se tudi rada zaradi prejšnje napake. Hvala, vaše opravičilo je spreto. Naslednja je gospa Flašikova za eno minuto. Cieľom predmetného návrhu je riešiť zásadné problémy tohto druhu rybolovu. Hvala. Več je različnih težav tega vrsta, te vrste ribolova in To je seveda problematično zaradi eh, upada nekaterih staležev. Tudi smrtnost teh staležev je včasih visoka. Gre za posebne vrste, ki so še posebej ranljive. Druga težava je ta, da je ribolov z vlečnimi mrežami zelo uničujoč in vpliva na ekosistem. Do leta 2003. Večina držav članic ni regulirala tega tipa ribolova. Na tem področju moramo obrati poseben pristop, s tem bomo lahko preprečili negativne učinke na ekosistem, na naša morja. Hvala. Hvala. Hvala, gospa Flašikova. S tem smo zaključili z razpravo. Glasovanje bo potekalo k malu po naslednjem delu razprave. Sedaj pa naslednja razprava. Govorili bomo o poročilu Gardia Bal Rubial. Gre za splošne smernice proračuna za leto 2015. Besedo takoj predajam poročevalki gospe Gardia Zaval. Izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo lepo je biti tukaj.